Uh, kolegi in kolegice rada bi začela sejo zato ker zamujamo že 20 minut dobro jutro vsem skupaj lahko sprememo dnevni red to je prva točka na dnevnem redu predlagam spremembo dnevnega reda takoj po glasovanju ko bodo vsi kolegi še v dvorani bi rada spregovorila o dodatni točki o predlogu sklepa sveta o uporabi zmanjšane stopnje nekaterih neposrednih davkov za Guadeloupe, francosko Gojano, Martinik in Reunion. In to bomo obravnavali takoj po glasovanju. Razen tega pa bi vas rada obvestila, da se vse tako kot ponovadi prenaša po spletu. Časovna razporeditev točk pa je indikativne narave kot ponovadi če nima nišče nič proti dnevnemu redu, potem lahko prejdemo na naslednjo točko in to je sprejetje zapisnika seje 7. novembra 2013. Zapisnik je bil dan na voljo in kot ponavadi bo zapisnik na koncu seje sprejet, če nekčo, nihče ne bo nasprotoval zapisniku. Točka 3. Sporočila predsednice, zaenkrat jih eh, nimam. Danes bodo koordinatorji sprejeli nekaj odločitev in eh, te odločitev bodo predstavljene naslednjič, ko se bomo srečali v novem letu. Četrta točka na našem njenem redu, omrži, izvoli, beseda je tvoja, govorili bomo o potencijalu najbolj oddaljenih regij, izvoli. Madame la Présidente, merci. Gospa predsednica, najlepša hvala. Kljub temu, da nas ni ravno veliko v dvorani, verjamem, da bomo imeli zelo bogato razpravo o tem poročilu na lasno pobudo o najbolj oddaljenih regijah. Najprej bi med nami pozdravil delegacijo regionalnega sveta Guadalupe danes nas obiskali, da sledijo našemu delu. Naš odbor redno govori o najbolj oddaljenih regijah. Vse, kar se nanaša na člen 349 pogodbe, eh, je v pristojnosti odbora regij. Najbolj pogosto o najbolj oddaljenih regijah govorimo v okviru spoštovanja člena 349, v okviru derogacij in eh, upoštevanja posebnosti naših eh, regij. Mislim, da je tak pristop nujen. Vsi namreč veste, da so najbolj oddaljene regije malce manj razvite in da moramo narediti vse za to, da zagotovimo konvergenco. Mislim, da moramo danes začeti z novo fazo odnosov med Evropsko unijo in najbolj oddaljenimi regijami. Ko si pogledamo trenutne odnose med najbolj oddaljenimi regijami in Evropsko unijo, ugotovimo, da gre za zelo eh, omejeno politiko, regionalno politiko in kmetijsko politiko. Po mojem mnenju pa moramo danes razširiti to področje sodelovanja. Zastaviti si moramo nove cilje, ki bodo najbolj oddaljenim regijam eh, omogočili, da dostopajo eh, do notranjega trga, da se zoprstavijo najnovejšim izzivom, ki jih je povdarila tudi Evropska komisija v svojih sporočilih, v eh, strategijah, ki so jih predlagale najbolj oddaljene regije same, v poročilih na lastno pobudo, ki jih je predlagal Evropski parlament in pri tem imam v mislih eh, poročilo kolega Nunoja Tekšere. Mislim, da si moramo prizadevati za konkreten, pragmatičen pristop, zato, da bomo lahko najbolj oddaljenim regijam ponudili cel svežen različnih politik, s katerimi bodo lahko dosegle svoje cilje. Drugič, vse prepogosto se nam zdi, da odnosi med Evropsko unijo in najbolj oddaljenimi regijami predstavljajo nekakšno solidarnost, da je solidarnost temelj teh odnosov. Morda je to res v enem delu, ampak ob enem ne smemo pozabiti, da najbolj oddaljene regije predstavljajo srčiko ciljev Evropske unije v eh, osrednjih politikah, ki jih Evropska unija ima. Naložbe v najbolj oddaljenih regijah so dobre za celotno Evropsko unijo, Naj vam podam nekaj primerov. Biotska raznovrstnost, na primer. Evropska unija ne more doseči svojih ciljev brez sodelovanja z najbolj odaljenimi regijami, brez sodelovanja s čezmorskimi državami in ozemlji. Vprašanje podnebnih sprememb. Vsi veste, da so najbolj odaljene regije in eh, čezmorske države in ozemlja, tako imenovani ČDO, zelo pomembni pri doseganju teh eh, globalnih ciljev. Koralni grebeni, varovanje koralnih grebenov, naprimer. Tudi tukaj je položaj najbolj oddaljenih regij zelo pomemben. Enako velja za pomorsko politiko. Najbolj oddaljene regije in ČDO-ji so tisti, ki Evropski uniji dajejo pomorsko razsežnost. In Evropska unija lahko na ta način izkoristi potencial za rast. Primeri so številni. Ravno zato menim, da se moramo umakniti eh, stran od tega negativističnega pogleda na svet in si prizadevati za ambiciozno politiko za najbolj oddaljene regije. Ne smemo misliti zgolj v okviru solidarnosti. Res, gre za solidarnost, ampak precej več kot zgolj solidarnost. In to je prednost Evropske unije. Tukaj lahko pridobimo. Mislim, da moramo to resnično povdariti. V teh kriznih časih namreč pogosto ugotavljamo, da Evropska unija poskuša eh, zmanjševati naložbe, da se vrača na celino in da včasih pozablja na. Eh, druge kraje. Ravno zato moramo razmišljati globalno. Razmišljati moramo v okviru celotnega sveta, v katerem najdemo tudi najbolj oddaljene regije. Na podlagi teh dejstev bomo poskušali v okviru našega poročila opredeliti tiste okove, ki preprečujejo najbolj oddaljenim regijam, da bi izkoristile vse eh, možnosti, vse potencijal sodelovanja z Evropsko unijo, vse različne politike Evropske unije. Ko si podobno, podrobno pogledamo trenutno situacijo, vidimo, da recimo na področju okolja, številno, številne zakonodajne akte preprosto, preprosto pozabljamo v najbolj oddaljenih regijah, da se ti akti ne izvajajo. To velja tudi za eh, program obzorje 2020, kjer zahtevamo večjo sinergijo, upoštevati moramo tudi cilje najbolj oddaljenih regij. Drugače ne bomo izpolnili ciljev znotraj posameznih politik Evropske unije. Tam, kjer je mogoče, smo eh, želeli spregovoriti tudi o ad hoc programih, zato da bi rešili vse eh, težave v teh odnosih. Zdi se mi, da je to sodoben pristop, ki temeli na ustreznem upoštevanju potencijala najbolj oddaljenih regij. Danes govorimo točno o tem in upam, da bo naš odbor podprl te besede. Če bomo imeli dovolj časa, bi eh, rad predstavil še nekaj točnih, eh, nekaj drugih točk, zato da bi pokazal, kakšni so cilji eh, komisije, kakšna je trenutna situacija na področju zakonodajnih aktov. Vsi veste, da je vključevanje eh, najbolj oddaljenih regij v regionalno politiko zelo pomembno vprašanje. To najdemo v številnih sporočilih Evropske unije. Ugotavljamo, da tekom izvajanja različnih zunanjih politik Evropske unije najbolj oddaljene regije eh, obravnavamo oziroma jih je treba obravnavati od vsega začetka. Najbolj oddaljene regije se soočajo s številnimi težavami. Težko zagotovijo spoštovanje lastnih interesov. To vidimo naprimer v trgovinski politiki, to vidimo v pogajanjih, ki tečejo, pogajanjih med komisarjem eh, De Guhtom in tretjimi državami. Na interese najbolj oddaljenih eh, regij pogosto pozabljamo in to bi morali spremeniti. Mislim, da s tem škodimo našim regijam, najti moramo boljše rešitve, boljše predloge, zato da bomo lahko upoštevali tudi interese najbolj oddaljenih regij na tej ravni. Vprašanje kmetijske politike. Kot veste, imamo specifičen program, program posej. Radi bi, da naše kmetijstvo dobro deluje in da s pomočjo najbolj nadaljnih regij pridobimo tisto dodano vrednost. Govorimo o eh, sredstvih na ravni raziskovalnih programov, programov za raziskave. Raziskave, inovacije na tem področju imamo, po mojem mnenju, veliko manevrskega prostora, ki bi ga morali izkoristiti. pogosto so ti programi slabo prilagojeni za najbolj oddaljene regije. In eh, te se težko vključijo v to vrstne programe. Ravno zato si prizadevamo, da bi na področju raziskav pripravili ad hoc programe, ki bi odražali specifične cilje in interese naših najbolj oddaljenih regij. Naj vam podam primer. Ko si pogledamo najbolj oddaljene regije, ugotovimo, da so vse, razen mogoče ene, vulkanskega izvora. V sklopu naših regij eh, bi morali izbrati eh, znanje, sposobnosti, izkoristiti bi morali potencial eh, na področju seizmologije naprimer in drugih podobnih znanosti. To so namreč vprašanja, ki zadevajo celotno Evropsko unijo, zato bi morali izkoristiti potencial, ki ga nudijo najbolj lojalne regije. Verjetno ste razumeli smisel tega poročila. Na eni strani gre za nadaljevanje politike solidarnosti, politike razvoja, na drugi strani pa želimo našim najbolj oddaljenim regijam omogočiti, da se soočijo z novimi izzivi, ki jih eh, srečujejo na svoji poti. Investicije v najbolj oddaljenih regijah so investicije, s katerim pridobi celotna Evropska unija. Zaenkrat bom na tem mestu končal. vseh teh ciljev ne bomo dosegli, če ne bomo spoštovali člena 349 eh, pogodbe. Umestiti ga moramo vse politike Evropske unije. Obstaja kultura spoštovanja člena 349 eh, na področju regionalnih zadev, enako velja tudi eh, na ravni GD Agri na področju kmetijskih zadev, ampak potrebujemo podobno politiko v vseh drugih politikah Evropske unije. Sistematično moramo vključevati tudi interese eh, najbolj oddaljenih regij, tudi člen 349, v ostale uh, politike Evropske unije nočemo, da bomo nenehoma uporabljali uh, derogacije za uh, vključevanje te teme v uh, različne politike. Ne. Želimo sistematično, uh, prilagojeno obravnavati tudi najbolj oddaljene uh, regije in pri tem spoštovati cilje obzorja 2020 tudi za najbolj oddaljene regije kolegi in kolegice, verjetno boste imeli eh, tudi vi predloge za to, da bi skupaj spremenili to sporočilo, ga dogradili. Veselim se že današnje razprave, upam, da bomo lahko izpilili ta prvi predlog, ki ga danes zjutraj obravnava naš odbor. Hvala. Najlepša hvala. Poročevalci v senci, Nuno Tekšera, ELS senhora Presidente, caros colegas, eh, permitam-me que comece por eh, felicitar. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani kolegi. Najprej se želim zahvaliti kolegu Samaržiju za zelo dobro upravljeno delo. Mislim, da gre tu za primer odličnega sodelovanja med vsemi poslanci v Evropskem parlamentu, tistimi, ki prihaja iz najbolj oddaljenih regij in ki potem sodelujejo pri nekem poročilu. To vrstno sodelovanje je potekalo tekom celotnega sklica tega parlamenta in parlament je v tem času vedno upošteval stanje v najbolj oddaljenih regijah. To imam predvsem v mislih odbor za regionalni razvoj in njegovo delo. V mislih imam tudi dediščino, ki jo bomo predali našim naslednikom v prihodnem sklicu parlamenta. Pri tem poročilu gre predvsem za boljšo izrabo strukturnih skladov in pa drugih verov, ki jih imajo najbolj oddaljene regije na voljo. Kolega Omarži je izpostavil nekaj predlogov, ki so zelo zanimivi, pa tudi kar precej uh, eh, osebinsko obsežni. Poročilo, ta dokument želim dopolniti. Nekaj malenkosti bi dodal. Tu gre predvsem za vprašanja, ki jih eh, podpirajo vsi poslanci iz najbolj daljnih regij. To smo počeli večkrat. V Evropskem parlamentu smo pogosto pripravljali podobne dokumente naprimer poročilo Solves, ki ga je pripravila Evropska komisija, ki smo ga mi potem, um, oziroma na katerega smo pripravili potem odgovor. Poročevalci v senci smo pripravili nekaj predlogov sprememb. Najprej bi se osredotočil na obstoječe makroregionalne strategije, kajti z njimi bi lahko ustvarili nove sinergije. Uh, in z njimi lahko tudi združimo izrabo več skladov hkrati. Pomembno je tudi, da se upoštevajo državne pomoči za najbolj oddaljene regije. Tu imam na primer v mislih pomoč za izgradno novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, novih prometnih, nove prometne infrastrukture, energetske infrastrukture. Prometna infrastruktura v najbolj oddaljenih regijah je zelo pomembno vprašanje. In naš odbor je vedno zahteval, da pripravimo poseben program za, za energetski sektor, tako kot program Prosej eh, oziroma Posej pri kmetijstvu. Tudi program Erasmus Mundus je pomemben in moramo nekako združiti. Eh, in uskladiti črpanje vseh skladov. Pomembno je tudi, da nekako skušamo k sodelovanju pritegniti tudi Evropsko investicijsko banko. Pomembno je, da najbolj oddaljene regije bolj upoštevamo, ko gre za mm, izboljšanje eh, stanja na področju zaposlenosti med mladimi še posebej. Poročevalec je že dejal, kako pomemben je program posej za kmetijstvo in kako pomemben je tudi ribiški sektor v najbolj oddaljenih regijah, kajti ta sektor ima posledice za razvoj družbe v teh regijah. Programa posej in pa posej za ribištvo sta dva programa, ki sta neločljivo povezana. Program POSE je zelo pomemben. Predstavniki najbolj oddaljenih regij so to večkrat ponavljali. Vedno znova smo govorili o tem in mislim, da bi morali to v poročilu še enkrat izpostaviti. Poročevalcu se želim zahvaliti, kajti dokument, ki ga je pripravil, je izjemno dober, izjemno koristen. In prepričan sem, da bo dokument imel vzpodbudo za razvoj Eh, najbolj daljnih regij. V zaključku naj povem, da se zelo zanimam za sodelovanje s kolegi na tem področju in želim dodati tudi svoj prispevek k celotnemu delu. V tem poročilu se mi zdi najpomembnejše naslednje. Če imajo najbolj oddaljene regije morda kakšne pomankljivosti, bi jih morali izkoristiti, kajti najbolj daljne regije so dodana vrednost Evropske unije, treba jih je spodbujati. In mislim, da je treba tudi podpreti tiste osebe, ki gledajo pravo smer, kajti vsi morda nismo vedno na kakem mnenju. Hvala. Najlepša hvala. Luiš Paolo Alves v imenu socialistov. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. poročevalec Omarži in kolega Tešera sta že omenila nekatere, nekatere največje izzive, s katerimi se soočajo najbolj oddaljene regije, še posebej kar se tiče dostopa do notranjega trga. To velja vsaj za španske in portugalske uh, otoke v Atlantiku, kar pa se tiče najbolj oddaljenih francoskih uh, regij, so geografski izzivi malce drugačni podal bom nekaj splošnih komentarjev, kot poročevalec sosedci pa bom pripravil tudi predloge sprememb, za katere upam, da bodo izboljšali to poročilo. Govorimo o optim, eh, optimizaciji potencijala na bolodalnih eh, regij, govorimo o sinergijah med strukturnimi skladi in drugimi skladi, s katerimi razpolaga Evropska unija. Poročilo poudarja potencijal najbolj oddaljnih regij regijah, pravi, da je to tisti joker, ki bi ga morala Evropska unija eh, uporabiti v eh, tej igri. Govori nam primer o eh, znanosti, o biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah, mineralnih virih, o vesolski tehnologiji in tako dalje če naj, najbolj oddaljene regije eh, napredujejo, potem lahko brez dvoma veliko pridobijo eh, sodelovanjem z Evropsko unijo in obratno. Vsi lahko veliko pridobimo, imamo tradicionalno sodelovanje na področju kmetijstva, eh, ribištva in kohezijskih skladov, kar je seveda zelo pomembno za te regije. Obstajajo pa tudi druga področja, kjer je treba sodelovati. In na teh drugih področjih lahko Evropska unija razvija instrumente eh, za sodelovanje v skladu s strukturnimi skladi obzorje 2020, energija 2020, Life Plus, eh, transevropska energetika, čez evropske prometne vezi in tako dalje. Posod lahko sodelujemo. Najti moramo način, eh, na katerega bomo lahko izkoristili posebnosti teh regij. Njihovo prebivalstvo mora imeti enake eh, možnosti kot pa eh, drugi evropejci na celini. kot sem dejal, si moramo prizadevati za sinergijo s strukturnimi skladi. Naše delo mora biti torej jasno usmerjeno. Nekatere druge politike pa ne bodo uh, veljale v enaki meri za te regije. Najti moramo dogovor, ki ga lahko podpremo vsi, tako da bomo lahko premostili težave najbolj oddaljenih regij in izkoristili potencial, teh regij v eh, dobro celotne Evropske unije. Upam, da bi lahko eh, časovni rok za vlaganje predlogov sprememb prenesli na eh, konec tistega prvega delovnega tedna, ne pa 7. januarja, ko bomo vsi komaj da prišli v parlament, tako da bo težko upraviti kakšno, kakšno dobro delo. Za zelene Žonžak kopi, ampak mislim, da ga ni tukaj. Bo kdo spregovoril v njegovem imenu? Če ne, o tem razprava. Gospod Nilsen. Tak så mycket. Eh, jag pratar svenska så jag har den möjligheten idag. Najlepša hvala. Govoril bom v šeščini, ker imam na voljo tolmačenje. To poročilo je bilo dobro napisano. Zelo primerno je. Mislim, da moramo govoriti o teh zadevah v okviru vseh regi. Kako učinkovito, pametno, razumno uporabiti vsa sredstva, vse sklade Evropske unije. Regije so različne, ampak tudi eh, pri nas potrebujemo ustrezno strategijo za uporabo, za koordinacijo vseh teh skladov. In eh, mi moramo upraviti del tega dela. Citiram gospod Hibner, ki pravi, da je treba v naslednjem sklicu parlamenta ohraniti eh, to gonilo. Še naprej moramo nadaljevati z istim delom. Institucije Evropske unije moramo pripraviti do tega, da koordinirajo svoje delo. Zame je najbolj pomembno vprašanje pri tem eh, vprašanje, nacionalnih organov. Komisija bi rada odpravila meje med eh, programi in državami, ampak nacionalne oblasti, nacionalni organi eh, gradijo zidove med programi. Te je zelo težko eh, podreti in zrušiti. Kot predstavnik Švedske se sprašujem, če bi morda lahko kaj naredili v tej smeri. A ste vsi zadovoljni z nacionalnimi organi? Hvala, Katrin Berger. Um... Najlepša hvala. Sama nisem poročeval kot v senci za to temo. Vseeno pa sem uh, pripravil nekaj komentarjev. Poročilo sem sicer uh, na hitro prelistala tukaj, zelo, eh, tukaj nekaj zelo zanimivih eh, točk. Sama sodelujem tudi v skupni parlamentarni skupščini AKP. In dejati moram, da številne te države AKP eh, ležijo poleg najbolj oddaljenih regij Evropske unije. In vprašanje posebne Eh, podpore za najbolj oddaljene regije je ponavadi precej sporno eh, vprašanje, ki ga obravnavamo. Še eno vprašanje je seveda vprašanje zunanjih meja Evropske unije. O tem smo se pogovarjali že lani. Eh, pogosto smo naprimer govorili o mladih, ki potujejo iz Surinama v eh, francosko Gojano, tam postanejo francoski državljani in tako eh, prejdejo to mejo. Govorimo o eh, državi, kjer dokumenti ne sledijo vedno ljudem. Pripravila bom nekaj predlogov sprememb, na splošno je to poročilo zelo dobro. In k temu se bomo verjetno še vrnili, ampak želela sem omeniti, da poročilo krepi dejstvo, da v tem odboru v bistvu nimamo ustreznega znanja, ustreznih kompetenc za eh, trgovino. Eh, vprašanja povezana eh, s seljenjem prebivalstva in tako dalje. Ampak vse to najdemo v tem poročilu in morda bi morali točno o tem govoriti še več. Hvala. Še kdo? Če ne, potem prosim eh, Junusa, da se odzove na te komentarje. Hvala. Dotaknil se bom eh, besed zadnje govornike, govornice. Vse, kar zadeva najbolj oddaljene regije, zadeva vse politike Evropske unije, ne zgolj regionalno politiko. In to smo jasno videli v primeru strategij za najbolj odaljene regije. Vsi odbori Evropskega parlamenta, vsi generalni direktorati Evropske komisije morajo narediti več. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Vsakega od komentarjev bom seveda upošteval in poskušal zadostiti vašim prošljem. Nuno je govoril o uh, problemu uh, programa POZEJ za ribištvo in za kmetijstvo mislim, da s tem poročilom, in to sem dejal tudi na koncu svojih ovodnih besed, ne bomo pozabili, da je za nas bistveno spoštovanje člena 349 pogodbe. V okviru skupne ribiške politike smo imeli program posej za ribištvo. Ta program je sedaj uh, sicer integriran. Politični signal je tako zelo jasen in zato se pojavljajo do, določeni pomisleki. Ustrajal bom pri tem, da politika za najbolj oddaljene regije, ne sme pozabiti eh, tega člena. Kar se tiče ostalih zadev, bomo pripravili dodatne predloge na temo državne pomoči, naprimer. To je pomembno eh, področje, mislim, da lahko na to temo pripravimo nekatere spremembe. Gospod Alves, ki je govoril o globalni razsežnosti, ki jo najbolj oddaljene regije dajejo Evropski uniji. Govoril je tudi o strategijah za koordinacijo. Na tem mestu se bom brez dvoma strinjal s predlogi sprememb. Mislim, da je pomembno, da se poslanci iz najbolj oddaljenih regij eh, v tem odboru srečamo, da pripravimo skupne predloge sprememb. Imamo eh, namreč skupino eh, poslancev in poslank iz najbolj oddaljenih regij, ki delajo skupaj celo leto, pozabljajo, na pripadnost političnim skupinam, prizadevamo si namreč za spoštovanje, varovanje teh eh, regij, za spoštovanje njihovih interesov v Evropskem parlamentu. Govorili smo tudi o odnosih z državami AKP. ko si pogledamo izzive, s katerimi so soočene najbolj oddaljene regije, izzivi, s katerimi se soočajo eh, čezmorske države in ozemlja, izzivi, s katerimi se soočajo države AKP, vsi ti izzivi so si precej podobni, če niso že isti. Glede na to, da velika večina držav AKP eh, predstavlja majhne eh, izolirane države, tako eh, kot najbolj oddaljene regije. Ponavadi se soočajo z izzivi na področju energetike, z izzivi na področju podnebnih sprememb, z izzivi na področju demograf, eh, demografskih sprememb, z izzivi na področju njihovega geografskega položaja v tropskih krajih in tako dalje. Vse to so skupni izzivi in zdi se mi, da lahko v najbolj oddaljenih regijah vzpostavimo ukrepe, ki bodo eh, dobri tudi za države AKP. Izmenjali si bomo lahko namreč znanje, izkušnje in tako, tako pomagali tudi državam, ki so blizu najbolj oddaljenih regij. Spregovoril bi tudi o čezmorskih državah in ozemljih ter povezavo z najbolj oddaljenimi regijami, kar se tiče eh, pravnega statusa. Imamo biotsko raznovrstnost, eh, podnebne spremembe, energetiko ali pa naprimer eh, kulturno dediščino. Vse te teme so zelo pomembne, ko govorimo o odnosu med tema dvema kategorijama. V predlogu sem tako zapisal, da bi morali v okviru politike Evropske unije pripraviti programe, ki pokrivajo tako najbolj oddaljene regije, kot tudi čezmorske države in ozemlja. To je še posebej pomembno, zato ker so najbolj oddaljene regije eh, v Evropskem svetu predstavljene zgolj v okviru treh držav eh, - Francije, eh, Portugalske in Španije. Mislim, da bi lahko z večjo obravnavo teh tem, eh, dobili tudi večji politični učinek. Spregovorili ste tudi o imigracijah, eh, ki so povezane posebej z goje, francosko gojano in pa z otokom Majot. In včasih tukaj pride do eh, navskriži, glede na to, da na teh področjih pogosto eh, obstaja revščina. V teh krajih se soočamo z zelo zahtevnimi izzivi in boj proti priseljevanju na ravni celine, na ravni celinske Evropske unije, eh, ne more vedno biti enak kot boj proti priseljevanju na ravni najbolj oddaljenih regij. Toliko o tem. Vabim vse kolege in kolegice, da pripravijo predloge sprememb. Želim si namreč, da bomo na koncu našega eh, dela dobili ambiciozno poročilo, objektivno poročilo, ki si bo prizadevalo za vzpostavitev novih programov, ki jih bo pripravila Evropska Eh, unija programov, ki bodo eh, najbolj oddaljenim regijam dali možnosti za razvoj. Junes, najlepša hvala. Zdaj moramo samo še določiti rok za vložitev predlogu sprememb. Predlog je, da je na voljo čas do 7. januarja do 12. torej do povdneva. Do takrat lahko uložite predloge sprememb. Zdaj pa končamo s to točko in nadaljujemo z glasovanjem. Počakati moramo še minuto. Lahko pa preizkusimo, če naše kartice delujejo. Can we open? Could you put your Sorry, could you put your your Prosim, da ustavite vaše kartice glasovalne naprave, tako da lahko preizkusimo. Glasujemo.

Gremo k prvemu glasovanju. Prosim. Ja, škoda. Šan, če bomo potrebovali vaš glas, boste vedeli, kako ste glasovali. Glasujmo, oziroma začnimo s poročilom Elizabeth Schröter. Začnemo s kompromisom B. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe štiri je jezikovni predlog spremembe, ampak se nam glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeti kompromis G za, proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe 17, jezikovni predlog spremembe, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe 19, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 24, glasujemo po delih, najprej prvi del, kdo je za, bomo preverili pri predlogu 24, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa drugi del, kdo je za. Bomo še enkrat preverili tudi pri drugem delu. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis H za proti vzdržanje sprejeto, kompromis I za proti vzdržanje sprejeto, kompromis J za proti vzdržani sprejeto. Predaj spremembe 37 in pa 38 sta enaka. Kdo je za? Bomo preverili. Sem spregledala nekaj. 29, 28, tudi 29 in 30. Se pravi 28, 29, 30 sem pozabila. Vračamo se na predlog spremembe 28. Za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti Bomo preverili 29. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 proti 16 sprejeto. Zdaj pa 30. Ne, 30 je brezpredmeten. Kompromis je smo že. Predlog spremembe 37 in pa 38. Kdo je za? Bomo preverili 37 in 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis K. Aha, brezpredmeten, dobro. Kompromis L, tu pa glasujemo. Kompromis L, kdo je za? Proti, zadržani, sprejeto. Glasovanje po delih bi moralo biti pri kompromisu K. kompromis L po delih. Najprej prvi del, kdo je za? Proti, vzdržanje, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Bomo preverili pri drugem delu kompromisa L. Konec glasovanja, sprejeto. 45. Kdo je za 45 proti vzdržani sprejeto? Sprejeto. 46 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis M za proti vzdržani sprejeto. 49 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis N. Glasujem po delih. Najprej prvi del kompromisa N za proti vzdržani sprejeto. Drugi del bomo preverili pri drugem delu kompromisa N. Konec glasovanja. Sprejeto. Prelazimo 53. Glasujemo. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Bomo preverili 53. Kolegi prosijo za to. Dobro. Glasujem elektronsko pri 53. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 proti 11. 54. Brezpredmetni kompromis O. Za proti vzdržanje sprejeto. 57, prehodno 57, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis P. Podel, aha, ne, samo en del. Kompromis P, prvi del, za proti vzdržanje sprejeto. 60. Predaj smo 60, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. 62 za proti vzdržanje sprejeto. 66 za. Lambert, Konstance glasuje proti tvojemu predlogu spremembe, zato jo moramo preveriti. Predlog spremembe 66. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, uvodne izjave oziroma eh, navedbe. 23 za proti zdravni sprejeto, dve za proti zdravni sprejeto, potem pa vodne izjave. Kompromis A za proti zdravni sprejeto, kompromis P drugi del za proti vzdržani sprejeto. Predvsem spremembe 3 za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa preidemo, oziroma prehajamo na predlog spremembe 4 odbora ITRE. Ena je brezpredmeten, se pravi, gremo na tri. Pri tri pa glasujemo. Torej, glasujemo predlog spremembe tri. Za. Tri. Tudi to je brezpredmetno, dobro. V redu, gremo na štiri. Pri štiri pa glasujemo, kaj ne. Strokovnjaki pravijo, oziroma strokovnjaki ne pravijo, da glasujemo ker kompromis K ni bil sprejet, moramo tu glasovati. Torej, štiri za, proti vzdržani sprejeto. Pet za, proti, bomo pri pet preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog premembe šest mora iti za, proti vzdržani sprejeto. Sedem za glasovanje po delih. Najprej prvi del. Aha, brezpredmeten. Glasujemo o drugem delu predloga 7. Za. Aha, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 8 in 9 sta brezpredmetna. 10, predvsem 10. Kdo je za? Tudi tu bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 11 brezpredmeten, kaj ne? Ha, ne, ne, kompromis, kaj smo zavrnili. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 11 zbora ITRE. Za, proti, bomo preverili elektronsko. Ni jasno, se pravi, čujem. Torej, glasujemo o 11. Konec glasovanja, sprejeto. 12 za, proti vzdržani, sprejeto. 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto. Kam pa zdaj? Brezpredmetno 18, na 18 gremo, glasujemo o predlogu 18 za proti vzdržani sprejeto. 20 za, bomo preverili, pri 20 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 brezpredmeten, tudi 22, 23, glasujemo pri 23, kdo je za? Preverimo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje v celotnem dokumentu. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 glasov za sprejeto. Čestitamo. Gremo naprej na točko 6 na dnevnem redu. To je poročilo Dereka Vona. We can start. So we start with... Kar začnimo. Pravi smo imen B3. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 4 za. Proti vzdržani zavrneno. 5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, bomo preverili 7, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Gremo na predlog spremembe 8, kjer imam ustni predlog spremembe. Kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem pa glasujemo po delih. Torej smo podprli to. Aha, samo eno glasovanje imamo. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Kompromis ena. Za proti vzdržani sprejeto. Kompromis osem. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe enajst. Za proti vzdržani zavrnjeno. Potem budžet 2. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto? Gremo na predlog spremembe. Aha, bomo preverili pri budžet 2. Želite preveriti, potem pa elektronsko pri budžet 2. Konec glasovanja. No, so, skoraj soglasno ste podprli to. Kdo je želel, da pre, no, preverimo? Elizabeth. predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Budget 6. Kdo je za? Budget 6. 13, 14, potem pa budget 6, Lambert. Ja, na tem seznamu je. Budget 6. ELS je za. To piše na mojem seznamu. Za proti vzdržanje sprejeto. Gremo na 15. Ustni predlog spremembe. Kdo nasprotuje ustno predlogu spremembe? Ne. Potem pa glasujemo za proti vzdržani sprejeto. 16. Prav tako enako. Kdo nasprotuje? Ne. Potem pa glasujemo spremenjenem predlogu spremembe. Sprejeto. Kompromis 2. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 18 ali 19. Pri 19 ste že hitri ste danes. 19 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 22 za, preverimo pri 22, glasujemo. Konec glasovanja. Konec. In sprejeto je. 22 proti 17. 23 tudi tu ustni predlog spremembe, kdo nasprotuje temu predlogu, potem pa glasujemo o spremenjenem predlogu. 23 za, proti vzdržani, sprejeto. 25 za, proti vzdržani, sprejeto. 26 in 27 skupaj, za, proti vzdržani, sprejeto. 28 za, proti vzdržani, zavrneno. 31 za, proti vzdržani, sprejeto. 34 z ustnim predlogom spremembe, kdo je z nikjeni proti, potem pa glasujemo o tem. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za. Preverimo 35. Dobro, 35 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. Dobro, gremo naprej. 36 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto, 41 za. Bomo preverili pri 41, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. 22 proti 17. 42 za proti vzdržani sprejeto, 43 bi omaknil. 45 z ustni predlog spremembe, kdo nasprotuje temu predlogu, ne, potem pa glasujemo 45 z ustnim predlogom. Za, proti, vzdržani sprejeto. 48. Tudi tu imamo ustni predlog spremembe. Kdo temu nasprotuje, ne, potem pa glasujemo o spremenjenem. 48 za, proti, vzdržani sprejeto. 49, kaj ne, za, proti, vzdržani sprejeto. 50 z ustnim predlogom spremembe. Nihče ne nasprotuje, potem pa 50 za proti vzdržani sprejeto. 51 za proti vzdržani zavrnjeno. 52 za proti vzdržani sprejeto. 54 za proti vzdržani zavrnjeno. 55 za proti vzdržani zavrnjeno. 56 glasujemo po delih. Najprej prvi del 56 za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 57 za proti vzdržani sprejeto. 58 za proti vzdržani sprejeto. 59 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. 66 za proti vzdržani sprejeto. 67 za, proti vzdržani sprejeto, 68 z ustnim predlogom spremembe. V nasprotuju tega predlogu ne, potem pa glasujemo 68 s spremenjenem, za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto, 69 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. 74 za, proti vzdržani sprejeto. 76 za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani sprejeto. 78 z ustnim predlogom spremembe, kdo temu nasprotuje, ne. Kdo je potem za, sprejene predlog, proti vzdržani sprejeto. 79 za, proti vzdržani zavrneno. 81 za, proti vzdržani sprejeto. 83, tudi tu imamo ustni predlog spremembe, dodajmo nasprotuje ne, potem pa glasujemo sprejemanje predloga spremembe, 83 za, proti vzdržanje sprejeto, 84, enak postopek, ustni predlog spremembe, ne, niče nasprotuje za, proti vzdržanje sprejeto. Uvodne izjave, prvi predlog spremembe, za, proti vzdržanje sprejeto, drugi predlog spremembe, za, proti vzdržanje zavrnjeno. Končno glasovanje, bomo glasovali elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 35 za sprejeto. Poročilo sprejeto. Gremo naprej. Poročilo Johima Celerja pod točko 7. And we, Joachim Celler, we start with a man. Joachim Celler, pred spremembe ena, kdo je za? Ena, proti, vzdržani, sprejeto, dve, za, proti, vzdržani, sprejeto, tri, za, predlog spremembe 3 za proti vzdrani zavrneno. Kompromis 1 za. Aha, ustni predlog spremembe imamo pri kompromisu 1. Kdo temu nasprotuje? Konstanca je proti. Torej glasujemo brez ustnega predloga spremembe. Kompromis 1 brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2. Tudi tu imamo ustni predlog spremembe. Kdo temu nasprotuje? Spet Konstanca nasprotuje brez ustnega predloga spremembe glasujemo o kompromisu 2. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 11. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo nasprotuje temu? Ste proti? Ne. Nihče ni proti ustnemu predlogu spremembe. Torej glasujemo o predlogu, ki je spremenjen z ustnim predlogom. Za proti vzdržani sprejeto. 13. Za. Proti vzdržani sprejeto. 14. Za. Proti vzdržani sprejeto. 15. Za. Bomo preverili pri 15. Glasujemo elektronsko o 15. Glasujemo. Miguel. Ja, Miguel je nekoliko zaspal, ne jaz. Konec glasovanja sprejeto. 21 proti 15. 3 je vzdržanje. To je bil predlog spremembe 15. Zdaj pa na 16, kjer imamo glasovanje po delih. 16 prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti. Bomo preverili drugi del Glasujemo. Konec. Zavrneno. 17 za, proti vzdržani sprejeto 18, o, za, proti vzdržani sprejeto 19, za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje, glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja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 26 za, proti vzdržani, sprejeto. 8 za, bomo preverili predhodnje 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, 13 proti. 9 za, proti vzdržani, sprejeto. 27 za, proti vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave. Predlog spremembe 10 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, pravko ime 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15, pravko ime 15, za, proti, se pročujem. Aha, ne, ta je brezpredmeten. 15 je brezpredmeten. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7, kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4 za. Bomo preverili predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 za oziroma ena, pravim, 21 za proti vzdržanje sprejeto, 22 za proti vzdržanje sprejeto. Končno glasovanje, glasujem elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Z kar lepo večino. In zdaj smo končali z glasovanjem za danes. Kolegi, prosim vas, da ostanete v dvorani, kajti sprejeli bomo pomembno eh, zadevo. Dnevni red smo na začetku sestanka nekoliko spremenili, kajti po glasovanjih smo dali novo točko, ki se nanaša na sklep sveta o predlogu komisije. Kajti zdaj smo pač na tej točki v zakonodajnem procesu. Gre pa za dovoljenje za Francijo, da lahko za nekatere eh, tradicionalne vrste ruma uporabi z niže davčne stopne pri posrednji obdavčitvi za Guadalupe, Francosko Gojano, Martinik in Reunion do konca tega leta. To je podobno kot pa sklep e, o kanalskih otokih pred nekaj tedni. Tukaj gre za postopek s posvetovanjem in v sklopu tega postopka smo sprejeli postopek oziroma dovoljenje za izjemo za kanarske otoke, za nekatere tradicionalne od, e, eh, proizvode. Tudi to se je nanašalo na posredno obdavčitev. Tukaj smo upoštevali postopek po 46. členu, ki omenja poenostavljen postopek. To pomeni, da lahko o tem odločamo danes. To je tehnična odločitev, ki se v primeru kanarskih otokov nanaša zgolj na podaljšanje obstoječe zakonodaje, obstoječih izjem. In tudi tu gre za povsem enako stvar. Če pa želite, lahko tudi vsebini tega povem nekaj več. Ta odločitev bo Franciji omogočila, da za tradicionalne vrste ruma, ki se proizvaja v eh, oddaljenih regijah oziroma teh čezmorskih departmajih in se potem prodajajo na ozemlju Francije, eh, um, nižja, znižana stopna um, trošarine. In s tem je povezan tudi sklad, v uh, eh, katerega se ta sredstva potem pretakajo in ta sklad je namenjen zdravljenju določenih bolezni. To je tudi povezano z letno kvoto za prodajo ruma na zemlji Republike Francije. V tem sklepu je omenjen tudi umestni pregled in po katerem bo morala Francija do leta 2017 pripraviti umestno poročilo, v katerem mm, bi morala zapisati, ali je ta izjema utemeljena ali naj velja še naprej ali pa če bi morali, oziroma ali bi morali z uh, tem početjem nekako zaključiti. Trenutna izjema se izteče konec decembra, konec tega meseca. Žal pa zaradi nekaterih zapletov, zamud eh, v postopku na svetu, o tem parlament letos na decembrskem plenarnem zasedanju ni mogel glasovati. In o tem bomo glasovali šele januarja, na januarskem plenarnem zasedanju. Ne gre pa za to, da bi mi povzročili zamudo, ampak eh, gre za zamudo, ki jo je povzročil svet. Mislim, da lahko zdaj povem zgolj naslednje. To lahko speljemo na podlagi postopka 46, kar pomeni, da ne gremo po običajni poti predlogov sprememb, razprave o poročilu, ampak da tako kot v primeru kanarskih otokov na podlagi eh, dogovora, ki bi ga dosegli danes, omogočimo, da se ta postopek spreme po ponostavljenem postopku. Mi je pa žal, da je, gre tu za postopek, ki nas lahko svet ignorira, kajti tukaj parlament poda zgolj neke vrste mnenje, ki ga lahko potem svet upošteva ali pa ne upošteva. Ampak postopek je tak in tudi tako bomo ravnali. Toliko o uvodu pri tej točki in zdaj moramo samo odločiti o tem, ali bomo šli po poti 46. člena, če, bomo, če se bomo odločili za poenostavljen postopek, ali pa to zavrnemo in se odločimo za redni postopek. Kar, pa, kar bi pomenilo, da o tem ne bi mogli odločati januarja na plenarnem zasedanju. To je odvisno torej od vas. Bi vas pa obvestila tudi, da je Katrin Berger to danes že izpostavila in dala ji bom besedo, da lahko tudi ona pove, kakšno je njeno stališče z tem. Katrin, najlepša hvala. Ja, res je, o najbolj oddaljenih regijah smo danes že govorili. In z tem poročilom mm, imam nekaj pomisleko. Z, iz enakih razlogov, kot pa si jih že omenila, Danuta. Kajti parlament skoraj da nima veliko besede pri tem. Mi samo podamo naše mnenje, podamo naše mnenje, ki pa ga lahko potem svet tudi ignorira. Gle, mislim, da to vprašanje, ta rum nekako izkrivlja eh, trg žganih pijač v Franciji. Gre pa tukaj za vprašanje enotnega trga. In ne toliko za vprašanje, ki je povezano z najbolj odaljenimi regijami. kljub temu, da gre tukaj za umestni pregled, bi ta izjema veljala za nadaljnih sedem let. Mi nismo imeli na voljo dovolj časa, da bi preverili vse pogoje, ki so s tem povezani. Nihče drug v parlamentu ni imel tega časa in zato me zanima, in je to, da je to pač naša pristojnost, eh, lahko morda razmisli, kako bi s tovrstnimi poročili ravnali v prihodnje. N jaz ne želim zavračati podporo najbolj oddaljenim regijam, kajti te regije zaslužijo dodatno podporo, izjemne ukrepe, kot smo slišali prej. Ampak kar zadeva rum, 60 odstotkov sladkorja na rumu se uh, porabi za predelavo ruma in 40 odstotkov uh, na toku Guadalupe. Tako da tukaj lahko gre res za resno izkrivljanje trga uh, žganih pijač. Mislim, da tukaj tvegamo novo razpravo o bananah, ki smo jo že imeli ne želimo si tega, to je banane so že v preteklosti, ampak lahko bi šlo za isto stvar. V Evropski uniji je veliko eh, žganjarjev, proizvajalcev teh pijač, ki bi bili zelo nezadovoljni, če bi se to sprejelo. Mislim pa, da nima smisla zdaj poročila zavračati, kajti tako ali tako ga bo morda svet sprejel brez našega stališča. Bi pa lahko v naslednjem eh, mandatu eh, pripravili poročilo o tem, kako obravnavamo to vrstna poročila. Kajti mislim, da bi lahko rekli, da gre tukaj za zlorabo našega odbora. Zakaj bi se nekdo sploh posvetoval z nami, če pa našega mnenja tako ali tako ne, ne bo upošteval? O tem bi morali razpravljati. Ja, morajo se posvetovati z nami, kajti to je postopek, ki smo ga mi oblikovali. Konstance. Konstance, potem pa. Aha, ne. Dobro, Konstance. Potem Nuno, potem pa gospod Omrži. Konstance. Najlepša hvala, Danuta. Ja, res ni lepo, da se naša mnenja kar tako ignorira, oziroma da obstaja ta možnost. Se opravičujem, se opravičujem, želim samo razložiti postopek. Ja, ja, ja, postopek ni, pač ni prijeten. Verjetno si želimo drugačnega postopka, ampak kot parlament bi morali izkoristiti to edino možnost, ki jo imamo. In če je to pač, recimo, pismo predsednice tega odbora, potem izkoristimo pač to možnost. Zakaj pa ne? Vedno znova razpravljamo o sladkorju, o bananah, ampak vedno smo prišli do sklepa, da moramo najti neke vrste izjemno rešitev za uh, najbolj odaljene regije. In mislim, da je dobro, da Danuta pač spišeš to pismo, če ne moremo storiti nič drugega. Ampak v pismo si želim, uh, omeniti tudi dejstvo, da bi naš odbor rad bolj temeljito razpravljal o tem vprašanju, da bi rad izdelal bolj poglobljeno stališče o tem in da se ne strinjamo s tem, da svet to vrstna poročila eh, v parlament pošle tik pred zdajci in da parlament skoraj da nima manjevskega prostora, da bi o tem bolj poglobljeno odločal. O tem bi se morali danes pogovarjati. Nuno, mislim, da si ti želel besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Opravičujem se, da prosim za besedo, ampak če govorimo o postopku in če govorimo o rokih, želim povedati naslednje. Mislim, da gre tukaj za vihar v kozarcu vode kajti mislim tudi, da sploh ne gre za trenutno stanje, gre samo za izvajanje pogodbe, kjer piše, da so najbolj oddaljene regije eh, zaradi svojega položaja, geografske lege in drugih vidikov eh, deležne posebne obravnave. Tukaj gre za rum, ki ga proizvajajo v nekaterih najbolj oddaljenih regijah Francije. In ne vem, ali bi zaradi tega ruma res lahko prišlo do izkrivljena trga žganih pijač v celinski Franciji. Mislim, da je absurdno, da se zdaj ukvarjamo z rumom, ki prihaja iz najbolj oddaljenih regij Francije. Po drugi strani pa s težavami, pa z bananami iz Kolumbije ali z nekimi proizvodi iz Pakistana sploh nismo imeli nobenih pomislekov. Mislim, da včasih govorimo in namenjamo več pozornosti nepomembnim zadevam. Sicer v ELS nimamo nič proti tovrstnim, tovrstnim postopkom, ampak spomnimo se samo postopka pri Kanarskih otokih. Tudi tam so podprli ponestavljeni postopek in tudi tukaj lahko. Hvala, gospod Samrži. Euh, no, seveda smo za ta poenostavljeni postopek. Nočem se spuščati v podrobnosti res pa je, da gre za časovno vprašanje. Pomembno je, da bo to poročilo sprejeto na začetku leta na plenarnem zasedanju. Razen tega pa menim, da je legitimno, da obžalujemo tako pozno obravnavo tega poročila. Prepozno smo ga dobili na mizo. Danes smo že razpravljali o najbolj oddaljenih regijah, danes jutraj, govorili smo o tem, da je treba eh, v našem odboru razpravljati in podpreti vse ukrepe eh, v zvezi eh, s trgom in tako dalje, pomembne za najbolj oddaljene regije. Mislim, da bo napočil tudi čas, ko bomo govorili o fiskalnih zadevah, povezanih eh, z najbolj oddaljenimi regijami, ampak sedaj je pomembno, da čim prej obravnavamo eh, to odločitev na plenarnem zasedanju, tako da eh, bomo lahko upoštevali člen 46. Najlepše hvala. Kot vidim, tudi Jens se želi prijaviti k besedi. Ne? Marie Therese, tudi ona je na seznamu. Hvala, gospa predsednica popolnoma se strinjam s kolegi eh, z Nunom in Junusom. Omejeni smo glede tega, kar lahko naredimo. Drugače pa smo vedno podpirali posebnosti najbolj oddaljenih regij. Mislim, da moramo upoštevati te posebnosti z vidika eh, njihovih gospodarstev in oddaljenosti. To je treba poudariti če tudi bi lahko kaj dejali o samem postopku. Take predloge moramo pač hitro obravnavati, če tako pozno pridejo do nas. Hvala, gospod Nikolson. Najlepše hvala. Nagibam se k temu, da se celoti strinjam z gospod Berdar. Namreč enostavno se ne moremo postaviti v položaj, da odpremo neko pot in eh, potem pa rečemo, da eh, se morajo najbolj oddaljne regije same eh, poskrbeti zase. Seveda bo to izkrivilo skupni trg in eh, to bo trajalo naslednjih sedem let. Bodimo pa pri tem odkriti, to je to, ne poskušamo se skrivati. Eh, Eh, lahko sicer uh, date ta trg ob stran, to je vse možno, ampak bodimo odkriti. Uh, svet uh, je zelo pozno zauzel to stališče, popolnoma narobe je, da se ta odbor postavlja v položaj, uh, da svet lahko ukrepa tako, kot hoče, ne glede na nas, ne glede na parlament. Osebno Eh, ne bi šel po eh, hitri poti, ampak bi šel po ustaljenem, podaljšenem postopku, tako kot vse ostalo bo pač trajalo v tem parlamentu. Če, pa nekdo, če nekdo drug naredi napako, potem to ne bo napaka našega odbora. Sem bolj za poenostavljen postopek. Namreč eh, v prihodnosti se potem tudi drugi lahko ukrcajo na ta vlak na ta način. Luis Alves. Najlepše hvala, gospa predsednica. Želel bi tukaj izpostaviti samo eno zadevo. Svet naj bi predložil ta pravila in jasno je že nekaj časa, Eh, ko je prihajalo do tega, da bi morala um, poteči prejšnja uredba, da je neutemeljena. Ampak eh, najbolj oddaljene regije so od Evropske unije, eh, od kontinenta evropskega, kakšnih več kot tisoč, več tisoč kilometrov oddaljene. Sam sem bil na primer v francoski Gojani ob reki In reki, po reki so uh, plavali uh, e, čovni in na drugi strani uh, so bili um, um, na surinamski obali so bili uh, trgovine in ljudje so enostavno z čovni uh, eh, hodili v trgovino čez reko. Uh, torej obstaja seveda neka uh, nevarnost uh, konkurence, ampak ta je bistveno zmanjšana zaradi te ogromne um, geografske razdalje. Uh, kaj pa komisija? Želite besedo? Ali kdorkoli za strani komisije? Uh, gospa predsednica nekaj splošnih komentarjev nato pa bom besedo predala kolegu iz uh, gd fisk kar se tiče niže stopnje za proizvodnjo ruma uh, gre za uporabo člena ki Eh, omogoča upoštevanje posebnosti najbolj oddaljenih eh, regij, ki so izolirane in ki proizvajajo manjši nabor proizvodov. Posvetovati se je treba s Evropskim parlamentom, takšen je postopek. Upoštevati je treba stroške, s katerimi so soočena podjetja v najbolj oddaljenih regijah in to je cilj tega predloga. Na osnovi notifikacije eh, Francije glede proizvodnje ruma v najbolj oddaljenih regijah je treba eh, sprejeti posebnosti, je treba sprejeti situacijo v najbolj nadaljnih eh, regijah, situacijo podjetij, ki tradicionalno proizvajajo rum. gre za proizvodnjo eh, ruma v eh, čezmorskih departmajih in zato ta predlog želi eh, zmanjšati stroške za proizvajalce. Sedaj pa besedo predajam kolego iz GDFISK za nekaj dodatnih komentarjev, če je to potrebno hvala. Predlog obravnava stroške. Stroški dela so večji, okoljske zahteve zaradi uporabe zakonodajne, eh, zakonodaje Evropske unije so precej stroge gre za rum, ki se proizvaja v steklenicah eh, velikega volumna in ima eh, večjo stopnjo alkohola. Uporabljamo člen 349, eh, zato da bi upoštevali posebnosti najbolj oddaljenih regij, zato da bi kompenzirali vse izzive, ki izhajajo iz člena 349, ki se nanaša na najbolj nadaljne regije v Evropski uniji. Mislim, da sem s tem eh, obravnaval srčiko tega problema, sem pa pripravljen na vprašanja. Ali ima kdo kakšno vprašanje za komisijo, gospod Nikolson? Kolikor razumem ta. To izuzetje eh, velja od leta 1988. Eh, komisijo bi vprašal, ali eh, se sploh namerava kadarkoli s tem prekiniti ali pa se želi to ohraniti in ne postaviti konca veljavi. Najlepše hvala za to vprašanje. Bi komisija kaj odgovorila? Uh, sorry, Mr. Still, we can ask. Oprostite, uh, še Viktorjala. Ali lahko uporabimo enostavni jezik in rečemo, da je ta izjema neke vrste opt-out za najbolj oddaljene regije in potem bo problem veliko lažje razumljiv za vse. Koliko razumem, razumljiva, eh, hoče razložiti eh, komisija, da imamo poseben program za najbolj oddaljne regije, ki upošteva predvsem razdalje in vse posledice, ki jih ta nosi. Še enkrat zastavim vprašanje komisiji eh, v kontekstu postavljenih vprašanj. Ali bi se lahko še enkrat oglasili? Eno vprašanje je bilo, ali je to izuzetje časovno omejeno glede na dejstvo, da traja že več kot 20 let. Ali je to neke vrste stalno izuzetje v, po mnenju komisije ali pa gre za neko izjemo, eh, ki bo potem na koncu eh, pripeljala pri do izstopa. Merci, Hvala, gospa predsednica. ukrep naj bi veljal za letošnje eh, za sedem let. Ukrep je treba revidirati vsakih eh, sedem let. In eh, če sedem let bo oddaljenost ostala enaka, ampak ekonomske težave bodo morda drugačne oziroma odpravljene. Zato ukrep sprejemamo zgolj za omejeno časovno obdobje. Na ta način imamo možnost revizije po intervalih, na ta način lahko ocenimo stroške, ki nastajajo. francoske oblasti nam morajo pripraviti eh, in poslati sporočilo na temo razvoja dogodkov. Na ta način bomo ugotovili, če so stroški eh, bodi si nedovoljšni, bodi si previsoki. Toliko. Najlepši hvala. Eh, zaključila bi to razpravo. Catherine Berder je prosila za besedo. Upam, da bo zadnja. Komisija za vprašanje imam za komisijo ali poznate e, kakršnakoli nasprotovanja za ta, da e, te pomoči v sklad, glede na pravila Svetovne trgovinske organizacije za ta proizvod. Kot je Jim, Jim že povedal, e, dejansko gre za izkrivljanje. In sedaj po 20 letih Uh, ja, res je, da je to zelo daleč od meja Evrope, ampak transport je sedaj veliko hitrejši in rum kar hitro prepotuje, pride čez Atlantik. Um, številke so ogromne uh, tega alkohola, ki prihaja in to res izkrivlja trg z žganimi pijačami. Tudi. Bi komisija odgovorila na uh, to povezavo z skupno kmetijsko politiko v kontekstu svetovne eh, trgovske organizacije. Seveda obstaja nek člen, ki dovoljuje tako posebno obravnavo. Bi se odzvali? Na to vprašanje lahko odgovorim takole. Zaenkrat ni bilo sproženega domenega postopka niti na a, eh, evropski ravni, naprimer pred sodiščem ali pa v okviru obravnave Eh, uvodne obravnave takšne teme, eh, niti na ravni eh, STO. Ta možnost je vedno odprta, ampak zaenkrat je ni nihče uporabil. Ne želim reči, da imamo še nek dodatek, kaj ti res moramo zaključiti. Luis. Res se opravičujem, ampak tudi jaz bi zastavil vprašanje komisiji. Ta uredba velja že 20 let. Zato zastavljam vprašanje komisiji, kako dolgo, koliko let še, koliko tisoč let uh, so te kraji že oddaljeni od Evropske unije, tako kot so. Uh, ker ti, če se bodo približali, bo uredba izginila. No, to je uh, malo šale. Želite na to odgovoriti? Ja, kaj pa vemo za temi podnebnimi spremembami in eh, sušenjem oceanov? Ne vemo. Dobro, uh, hotela sem reči naslednje. Res nam postopek eh, ni všeč, ampak britanski kolegi se morajo tega še posebej zavedati, da so. Um, pristojnosti na področju davkov na strani držav in Evropska unija ima tukaj omejene pristojnosti. Eh, mi lahko dajemo svoje mnenje in stvari ne moremo kratkoročno spreminjati. Zato sedaj predlagam dve zadevi. Prvo, ali podpirate eh, postopek po členu 46, eh, velike politične skupine so rekle, da ja. Koliko razumem in drugič, Catherine Burder je uh, zahtevala, uh, povedala, da obstaja razprava in da bi mogoče o tej raz, to razpravo veljalo nadaljevati v naslednjem mana, mandatu. Um, tako da lahko bolj natančno vključimo vse najbolj oddaljene regije in se odločimo za neke vrste preferencialno obravnavo um, oziroma jo obro, upoštevamo glede na veliko odgovornost, ki jo ima Evropska unija v tem globaliziranem svetu. Uh, kot odbor regij um, moramo v prihodnje gledati rešitve v nekem širšem kontekstu, vključno z uh, posebno obravnavo. Torej, Eh, tisti, ki boste spet člani tega odbora v naslednjem mandatu, eh, bi mogoče želeli nadaljevati to razpravo, ampak v tem hipu eh, se moramo odločiti, ali podpiramo to ali ne. In postopek je ta, ki sem ga omenila oziroma predlagala. 46. člen, kdo je za? Sorry? No. Who's against? If you should ask who's against. Uh, who's against? Ne, ne, želim vedeti samo, kdo je proti, želim vedeti tudi, kdo je za. Sem bolj konstruktivno naravnavana, hočem konstruktivno podporo. No, sedaj pa, kdo je proti? We don't have ten, we need no. ten. Nimamo te, desetih rok. Ni deset, ne vem, kako ste ti šteli. Dobro, najlepše hvala. To pomeni, da nadaljujemo v skladu s postopkom po 46. členu. In to pomeni, da ste me kot predsednico uh, pooblastili in da nadaljujem po tem postopku. Najlepše hvala. S tem smo zaključili to točko in prehajamo na deveto točko. Uh, poročilo Rosa Estera Sveragut, Solidarnostni sklad Evropske unije. Mislim, da bo Rosa kar sama začela. Najlepše hvala. Gre za poročilo o solidarnostnem skladu EU. Ta je, bila, je bil um, ustanovljen uh, leta um, uh, 2002 in eh, namen je seveda eh, pokazati solidarnost v Evropski uniji v, ča, v primeru eh, nesreč, naravnih resneč. Gre pa seveda za to, kako se ta sklad uporablja in zaradi tega sem pripravila poročilo za ciljem, da bi se ta način uporabe in delovanje sklada izboljšalo. Eh, osnovno gre za lajšanje naravnih nesreč, ki prizadenajo posamezne regije. Eh, leta 2005 do 2010 eh, je bilo to opredeljeno kot programsko obdobje. Sedaj obstajajo predlogi, da se, nara, da se spremeni narava tega sklada, eh, zlasti vse tisto, kar je bilo neučinkovito pri uporabi. V primeru naravnih nesreč na regionalni ravni po obstoječih pravilih velja, da eh, se sklad lahko uporabi, ko eh, je prizadeta večina prebivalstva v neki regiji zaradi nesreče in ko, je, eh, ko so učinki naravne nesreče dolgoročni. To je seveda pripeljalo do velikih pričakovanj v regijah in zaradi tega je komisija pa tudi odbor regij zahtevali so bolj praktični pristop in sicer postaviti želimo odstot, določiti želimo odstotek, delež v skladu, eh, kajti na ta način bodo ljudje eh, ugotavljali lahko, če so upravičeni do sredstev iz tega sklada ali ne, ko pride do resnih naravnih nesreč in nesreč, ki povzročijo eh, tako škodo, ki eh, presega um, določen prak. Leta 2011 je bilo plačanih 2036 eh, milijonov evrov iz tega sklada. Potem so pa tukaj še uh, predplačila ali avansna plačila, uh, za katere komisija meni, da je zelo pomembno, da delujejo kratkoročno. Uh, tukaj je postavljena meja 30 milijonov evrov. Pogovarjali smo se z odborom regi, eh, ki predlaga 15 odstotkov oziroma 40 milijonov evrov kot prak. Ehm, seveda eh, odbor regi zahteva tudi ukrepe tehnične podpore. In to za namen eh, obnove infrastrukture ali pa tudi za izboljšanje uporabnosti oziroma mobilnosti po tej infrastrukturi. Obdobje za uporabo tega, sredstva iz tega sklada je dva tedna, sedaj predlagamo podaljšanje na 15 tednov, veliko več fleksibilnosti za regije. To velja, mi predlagamo tudi pri implementaciji novo obdobje eno in pol leta. Opravi, trenutno je eno leto, predlagamo torej eno leto in pol. 18 mesecev namreč. In e, mislimo, da se to ne sme razširiti na tri legije, na mesto dveh legij in gre tudi za omejitev pri številu prebivalcev. Imeli smo že eh, sestanke z prihajajočim grškim predsta, eh, predsedstvom in člani Koreperja, tako da eh, vidimo, kako se eh, stvari odvijajo in da se lahko bolj poglobimo. In tudi v odboru regi so. Eh, Eh, sprejeli veliko zahtev oziroma peticij na to temo in eh, namen tega eh, ni spremeniti osnovni namen samega sklada, torej solidarnostnega sklada Evropske unije, ampak želimo zagotoviti, da da se znebimo vsega, kar je bilo problematično pri dejanski uporabi tega sklada opinion. Uh, eh, gospod eh, Branda je pripravil um, mnenje v odboru za regi. Gospod Brand, zato vam dajem za nekaj minut besedo. Izvolite. Vážení, vážené poslanke, vážení poslanci, děkuji za pozvání na. Najlepša hvala, gospod predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej hvala za vabilo na sestanek vašega odbora regije. V imenu odbora regi se želim zahvaliti za izvrstno sodelovanje, še posebej gospe poročevalke in pa tudi gospodu poročevalcu Musa. Gospa poročevalka je bila prisotna na sestankih odbora regi. Tudi izven sestankov smo se srečali kar nekaj krat in številni predlogi, ki jih je poročevalka že omenila, so tudi v osnutku našega mnenja in to je zelo dobro solidarnostni sklad, če bo oblikovan tako, da ga bodo lahko države članice kar se da pogosto koristile, bo zelo e, smiseln, zelo koristen. Sam prihajam iz občine, ki je na meji, na tromeji med Češko, Polsko in pa Nemčijo. Gre za občino, ki jo poplave zelo pogosto prizadanejo. Leta 2010 pa tudi letos smo doživeli poplave in tudi koristili sredstva iz solidarnostnega sklada. Ne želim ponavljati tega, kar je gospa poročevalka že povedala, kajti strinjala smo se o večini podrobnosti. Morda pa bi predstavil dve zadevi, ki v poročilu nista odraženi na ustrezen način. To je znižanje meril za regionalne eh, naravne katastrofe iz 1,5 odstotka na 1 odstotek. Mislim, da bi tak, eh, taka sprememba bolje odražala dejansko stanje, da bi to bolje odražalo posledice regionalnih naravnih nesreč, ki so v preteklosti bile nekje v, raz, v razponu med 1 in 1,5 odstotka, ampak to je tehnična zadeva. V predlogu pa ni predloga, ki bi omenjal čezmejne naravne nesreče. Mi smo predlagali, da se tu uporablja nomenklatura NUC3 in da se tvori neke vrste ekvivalent regij NUC2, ki je primerljiv z NUC3. Torej, da gre za neke vrsto umetno ustvarjeno čezmejno regijo, ki bi bila upravičena do sredstev kot s, regije NUC3. Mislim, da bi to bila čezmejna oziroma dodana vrednost eh, sodelovanja na evropski ravni, kajti to vrstni čezmejni vidiki so prisotni v praksi. Eh, tudi naravne nesreče so prisotne v čezmejnem merilu, tako da prosim, da ta predlog odbora regij upoštevate pri vašem poročilu. Če naprimer pride do poplav na Češkem, to pomeni, da bo voda v nekaj urah dosegla tudi Polsko in pa Nemčijo. In zato si želimo, da bi to vrstna naravna sreča bila obravnavana kot čezmejna naravna sreča, ki ima posledice za več kot eno državo. To so najpomembnejše točke, ki jih želimo videti v poročilu. In zelo dobro bi bilo, če bi lahko točke tudi upoštevali. Še enkrat pa se želim zahvaliti za sodelovanje in za možnost danes pregovoriti pred vašim odborom. Hvala. Eh, hvala lepa gospod brant sedaj pa prosim poročevalce v senci kristin najlepša hvala gospa predsednica spoštovane kolegice in kolegi Solidarnostni sklad je po mojem mnenju eden izmed najpomembnejših instrumentov, ki jih Evropska unija ima, ko gre za blaženje posledic naravnih nesreč, kajti z njim lahko tudi ustrezno odreagira na akutne težave. Poleg tega pa gre tudi za instrument, s katerim Evropa lahko izkaže svojo solidarnost z ogroženimi regijami, z prizadetimi občinami. Govorili smo tudi o strukturnem skladu, ampak zdi se mi, da je solidarnost sklad v tem oziru še bolj pomemben, kajti ljudje lahko takoj opazijo, da jim Evropska unija želi pomagati. Slišali smo poplave iz leta 2010 oziroma 2012 in takrat so regije, prezidente regije v Nemčiji, Avstriji, na Češkem eh, imele korist od solidarnostnega sklada. Tudi sama prihajam iz ene od teh regij, zato vem, kako je bilo s tem na terenu. Gre tudi za primere, ko naravna nesreča prizadane več kot samo eno regijo ali pa več kot samo eno državo. Tu imamo veliko birokratskih postopkov, ki onemogočajo oziroma po nepotrebnem zavlačujejo nudenje pomoči in črpanje sredstev iz solidarnostnega sklada. Te moramo odpraviti. Evropska unija na ta način torej, oziroma bi morala na nek način nebirokratsko in brez nepotrebnih zapletov čim prej nuditi pomoč. Osnutek komisije se mi zdi dober. Naprimer, kar zadeva opredelitve, ki so precej jasne. Po drugi strani pa je poenostavljen postopek za um, pridobivanje sredstev iz sklada prav tako hvale vreden. Kar pa zadeva, naprimer, ehm, vnaprejšnja plačila, bi morali to še bolj izpostaviti. Poročilo kolegice, ki je od petka naprej tudi preveden v nemščino, eh, je zelo dober. In ne želim ponavljati vsega tega, kar je dejala kolegica Rosa in pa tudi kolega iz odbora regi, kajti to so zadeve, o katerih moramo še govoriti, ki jih moramo predelati in tudi do konca um, o njih razpravljati. Zdi se mi zelo dobro, da bomo januarja imeli predstavitev o solidarnostnem skladu, kajti s tem bomo lahko prisluhnili tudi vsem tistim, ki so bili dejansko prizadeti zaradi poplav ali pa drugih naravnih sreč, župane in prebivalce teh eh, regij. Tako bomo lahko tudi slišali, kako je s tem skladom v praksi, kaj bi lahko izboljšali, kaj moramo spremeniti. In res se že veselim tega, te predstavitve, zahvaljujem se za sodelovanje in upam, da bomo pri delu uspešni. Hvala. Najlepša right? hvala. Uh, Nikos, izvolite. Nihče drug se ni prijavil k besedi. Elizabeth, boš govorila v imenu zelenih? Um, ja, jih spreše. Ja, govorila bom v imenu kolega Nikosa, ki uh, v imenu naše skupine spremlja to poročilo, je pristojen za to poročilo in kot Grk je tudi večkrat soočen s temi težavami. Večkrat um, se v Grči pojavlja potreba po sredstvih iz solidarnostnega sklada. Obstaja tudi veliko regij, ki pa jih nismo omenili, naprimer Romunijo in ravno na srečo ehm, v rudniku zlata, eh, kjer je prišlo do izpustov nekaterih strupenih snovi, pa tudi potem z določenimi ehm, poplavami, ki so prav tako prizadele določene romunske regije. Že spomnim se, kako je komisar Barnier eh, takrat, torej leta 2002, ko so različne regije bile različno prizadete zaradi poplav. Tudi Dresden, regija, iz katere prihajam sama, dejal, torej gospod Barnier je dejal, da je preventiva najpomembnejša stvar. Mislim, da je v svojem govoru vsaj desetkrat uporabil besedo preventiva. Parlament, poslanci pa so takrat vedno ploskali ob uh, tej besedi. Uh, gospod Barnier je takrat bil komisar za regionalni razvoj in res se je angažiral za to, da bi ta novi instrument, torej solidarnostni sklad, um, imel tudi vlogo pri preventivnih ukrepih. Se pravi, da se iz sredstva iz tega sklada črpajo za naložbe v naprimer protipoplavne zaščite, v nasipe naprimer in podobne strukture. Kajti vsi se zavedamo, kako tragično se lahko, naprimer, poplava ali kakšna druga naravna sreča konča za ljudi. Ti lahko izgubijo vse, tudi življenje. Poročevalka je ta del črtala z besedila in to se nam zdi narobe. Želimo si, da ta del ostane v besedilu poročila. Zato bomo storili vse. Hvala. Thank you, Luis Alves. Uh, hvala, Luis Alves. Hvala lepa, gospa predsednica. Čestitev bi naši kolegici eh, gospo eh, Esteraz za poročilo. Eh, solidarnosti sklad Evropske unije je bil ustanovljen leta 2002 za pomoč pri naravnih nesrečah, do katerih prihaja in zaradi katerih je nastaja huda škoda v regijah in državah članicah. Je, pri tem pa je zelo prizadeto eh, lokalno prebivalstvo, pa tudi gospodarstvo. In zaradi tega je, zaradi solidarnostnih eh, načel potrebno, da ta sklad deluje. Eh, sposobnost odzivnosti tega sklada mora biti večja in večja mobilnost med regijami mora biti omogočena v primeru regionalne nesreče. To je najboljši odziv na specifične potrebe naših regij in posebno pozornost je treba nameniti um, najbolj oddaljenim eh, regijam, eh, ki so omenjene v drugem členu originalne uredbe. Torej, eh, tukaj moramo upoštevati dejstvo, da so najbolj oddaljene regije bolj izpostavljene naravnim nesrečam. Včasih to pomeni, da so najmanjši in najmanj poseljeni otoki tisti, ki jih take nesreče najbolj prizadanejo vendar eh, pa ne dosežejo zahtevanega praga BDP-ja in eh, zaradi tega eh, je zelo težko, da si po taki nesreči opomorejo. Zaradi tega, ker se ponavadi določena infrastruktura še posebej oškoduje, naprimer luke, letališča ali ceste procent eh, BDP-ja eh, v primeru najnižjih, eh, naj, najmanjših otokov je treba zmanjšati na en odstotek, tako da res pokažemo solidarnost ljudem v najbolj oddaljenih regijah. In tudi upravičeni ukrepi morajo vključevati tiste, ki so najbolj potrebni in to je tudi možnost um, premikanja infrastrukture na drug loka, druge lokacije, tako da bo manjša izpostavljenost. Ja eh, gospod Vlasak, najlepša hvala, gospod predsednica. Kljub temu, da ta sklad ne obstaja dolgo, je to sklad, ki izjemno dobro deluje. Želim se zahvaliti gospodinu poročevalki za izjemno dobro sodelovanje. Uh, Pri tem delu je omenila kar precej različnih izkušenj, med drugim tudi izkušnje kolega Pavla Branda iz zbora Regi. To je nov način sodelovanja med obema institucijami in zato je to zelo dobro. Na mizi imamo, oziroma trenutno obravnavamo tudi prihodne sodelovanje med odborom regij in pa Evropskim parlamentom. In v tem oziru želim povedati, da je izkušnja, naprimer, županov iz prizetih regij pri tovrstnih težavah zelo eh, pomembna in morali bi jih upoštevati. Omenil bi še naslednje. V poročilo bi morali vnesti tudi naslednje. Prizadeto infrastrukturo lahko prenesemo tudi v regijo, v kateri Eh, oziroma regijo, ki ni ogrožena eh, zaradi naravnih nesreč. Pri tem bi se morali posvetovati z urbanisti. To je zelo pomembno. Tudi rok za uložitev eh, odškodninskih zahtevkov mora biti podaljšan, kajti pomoči časih ne moremo nuditi pravočasno. Zato je moralo to podaljšati. Tudi vnaprejšnje plačilo je zelo pomembno v tem kontekstu. Uh, Še enkrat se zahvaljujem um, obema kolegoma, torej tako gospe poročevalke kot tudi gospodu Brandi iz odbora regije. Upam, da bo tudi prihodnje sodelovanje tako dobro. Hvala. Thank you. Mulcu mesk. Ja, Viktor, najlepše hvala. Še sublim. Najlepša hvala. Pozdravljam to poročilo. Pomembno je. Rad bi čestital kolegici, ki prav tako podarja pomen te razprave. Spregovori bi rad o treh vidikih. Najbolj pomembna je preventiva, podisi, če gre za a, naravne nesreče, naprimer poplave ali pa potrese, bodisi za druge dogodke, ki imajo včasih enake učinke kot naravne nesreče. dejstvo, da smo v sklopu uredbe FEDER eh, uvedli možnost za izvajanje projektov, ki bodo zagotovili ustrezno infrastrukturo za boj proti naravnim nesrečam. Govorim o vzpostavitvi eh, regionalnih centrov in eh, medregionalnih centrov, ki bodo zagotovili učinkovito rabo sredstev, ki bodo prožni in neodvisni od države članice, v kateri se naravna sreča zgodi. Ta sredstva morajo biti na voljo vedno, tako da jih lahko uporabimo takoj. Če reagiramo prepozno, se posledice zgolj še povečajo. Druga stvar, ki je prav tako pomembna, je uporaba logističnih virov. Govoril sem o regionalnih centrih. Ti bi morali delovati kot mehanizem za hiter odziv v primeru nesreče. V primeru poplave je nujno imeti regionalne eh, centre v, na primer, Nemčiji, na Češkem, na Polskem, če pride do poplav. Želimo tudi, da lahko v primeru poplav pomagamo uh, Romuniji ali pa Mačarski ali pa kateri drugi državi. Učinkovito moramo uporabljati vse vire. solidarnostni sklad se uporablja zgolj za pomoč po nesreči, ne pa za preventivo. V primeru vremenskih fenomenov se lahko pojavijo poplave, v Nemčiji in če Nemčija, eh, Združeno kraljestvo in Francija, ki so zelo razvite države, ki imajo zelo dobre kapacitete za intervencije, za posredovanje, če te države eh, poznajo težave, potem je seveda jasno, da so lahko težave v državah članicah eh, v Srednji Evropi še večje. Evropa potrebuje sedaj pravo strategijo. Solidarnostni sklad je del našega globalnega odgovora. Uporabljati moramo strukturne sklade in investicijske sklade za to, da zagotovimo infrastrukturo, logistiko, koordinacijo in to na ravni unije. Pomislite naprimer na eh, požare v Španiji in Grči. Pogosto se zgodi, da so kapacitete za odziv v teh državah precej nizke. Eh, čas teče hitro, nesreča pa je zelo obsešna. Če imamo regionalne centre, ki si pomagajo, ki uporabljajo skupne vire, potem lahko reagiramo hitreje potrebujemo tudi strategijo, ki eh, upošteva koordinacijo na evropski ravni, pa tudi koordinacijo med državami članicami. Brez dvoma eh, eh, na ravni posameznih poreči, na ravni regij torej. Sklad lahko uporabljamo v primeru intervencij po potresih. Naprimer, v moji državi se pogosto zgodi, da pride do uh, potresa ali pa Iberski polotok ali pa uh, Grčija. Ravno zato potrebujemo strategijo, ki bo odražala vse te elemente, če pride naprimer do uh, potresa. Zato, da bomo lahko minimizirali škodo in izgubo človeških življenj. Strateg, strateški pristop je nujen. Zato bomo uh, morali zagotoviti učinkovitost rabe virov. Hvala in pripravljam se na sodelovanje s poročevalko. Eh, kolegice in kolegi, kar dolg se znam govornikov imamo še, porabimo pa lahko le še kakih pet ali sedem minut skupaj za komisijo, torej bodite čim krajši, prosim. Minut. Dobrigat, signore prezident. Eh, um, Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom. Uh, torej, čestitam poročevalki za upravljeno delo, to je dobra podlaga njeno poročilo. Um, imamo pa seveda še veliko amadmajev, ki jih moramo vložiti. Uh, se strinjam se z tem, kar je rekolo, iščeprav ne čisto za vsem, gre za temo, uh, kjer um, se stalno soočamo s podnebnimi spremembami. Solidarnosti sklad uh, sam po sebi pa se ne spreminja. Eh, to smo izpostavljali že od leta 2005 najmanj, sedaj smo pa že pri koncu leta 2013. To, kar se dogaja danes, eh, kot so že rekli nekateri, ta sklad naj bi deloval hitro, naj bi se hitro odzival in izražal, kazal na solidarnost ter ljudem na terenu lahko, mi bi moral pokazati, da jim Evropska unija dejansko lahko pomaga. Za žalost pa ta sklad tega ni uspel doseči. Glavni problem je, da Evropski uniji ne moremo eh, dovoliti, dovoliti, da se skoraj takoj odzove na nesreče v tretjih državah, ko pa se enaka nesreča zgodi doma, znotraj Evropske unije, pa enostavno se obotavljamo in potrebujemo toliko časa. V um, času tega mandata uh, sta v Medeiri, odkudar prihajam, dve veliki nesreči. Naravni nesreči prva leta 2010 eh, izpolnila je vse kriterije, torej tudi odstotek BDP-ja za državo članico. Uh, šlo je za 1089 milijonov evrov škode, uh, približno uh, šlo je za nesrečo eh, šest eh, ur trajajočo, zaradi eh, katere se je uničile, so se ničile investicije iz strukturnih skladov v trajanju celih šest let. Torej potrebujemo bolj fleksibilen solidarnosti sklad, sicer pa ljudje v življenju in nastanu ne bodo um, razumeli, zakaj tukaj sedimo in zakaj jim takoj oziroma dovolj hitro ne pomagamo. To je ta izziv, ki je pred nami. To moramo jemati resno in tuk, zato gre pri tem poročilu. Vedno je vprašanje, kako hitro bomo se lahko na to odzvali. Najlepša hvala. No, Viktor je že precej stvari, ki sem jih želela izpostaviti tudi sama. Uh, Mislim, da smo lahko srečni, da imamo solidarnostni sklad in kot Avstrika se želim tudi zahvaliti za to. Na zadnjem zasedanju v Strasburu smo 21,6 milijona evrov um, namenili za odpravljanje posledic poplav, kar je hvale vredno. Moramo pa paziti, da ostanemo pri namenu, uh, v katerega je bil solidarnostni sklad ustanovljen. Uh, kajti s tem skladom ne moremo pokrivati nekaterih škod, nekaterih e, težav, za katere sklad ni bil predviden in ki jih sploh ne moremo naprej predvideti. In te eh, škode, ki jih ni možno predvideti, bi morali izključiti iz poročila. V zvezi z poplavami smo tudi pripravili direktivo o poplavah in o odpravljanju posledic poplav. In V povezavi s tem bo treba tudi pripraviti načrte upravljanja. Države članice in pa komisija morajo zdaj paziti, da se direktiva začne čim prej izvajati, da se začnejo čim prej izvajati tudi ukrepi, preventivni ukrepi, tako da naprimer poplav ne bomo zgolj nekako potiskali z enega dela Evrope v drugega, ampak da smo tu res pazljivi in da sodelujemo tako kot Viktor in kateri drugi, želim tudi jaz povedati, da so za preventivne ukrepe na voljo sredstva iz strukturnih skladov in ne iz solidarnostnega sklada. In tukaj moramo naprimer z urbanisti, z predstavniki iz kmetijstva razmisliti o tem, kako bolje upravljati z zemlišči, naprimer, kako bolje regulirati um, kmetijska zemlišča. V Nemščini imamo pregovor, kdo pomaga, Eh, gor pomaga hitro, pomaga dvakrat. In zato moramo v smislu tega slogana tudi poskrbeti, da bodo birokratski zapleti pri tem odpravljeni. Hvala. Eh. Najlepše hvala, gospod Angoraki, izvolite. Hvala, bolje. Anagastikajan, tudi vsema navihni, vlašo. Najlepše hvala. Ta argument sabo nosi uh, celo vrsto problemov pri soočanju z naravnimi nesrečami. Osredotočil bi se predvsem na preventivo. V eh, Grčiji, na primer, imamo tri vrste problemov. Kot prvo, potresi, kot že vemo, potem poplave in tretje, požare. Mnenja sem, da veliko naravnih nesreč je treba reševati na ravni preventive, preprečevanja, eh, kajti eh, gre za zelo eh, hude tragedije, ki so nepopravljive. In tudi v našem eh, poročilu moramo preventivi posvetiti veliko več pozornosti. V Grčiji obstajajo ukrepi eh, proti eh, potresne narave in prinesli so ogromne rezultate oziroma bistveno nižje škode glede na prejšnja desetletja. Pri takih uh, ukrepih uh, pa je še vedno uh, prostor za izboljšavo. Lahko bi še veliko več naredili pri ukrepih proti. Um, um, potresom in to v smislu gradbeništva. V zadnjih uh, letih smo bili priča velikim poplavam v Evropi, ki so pokazale na uh, potrebo po infrastrukturnih delih, ki niso bila izvedena. Obstoječe strukture niso dovolj močne, da bi zdržale pritisk nesreč. V uh, Grčiji imamo na uh, tisoče majhnih eh, vodnih tokov, eh, ki so bili zasuti, nad njimi so bili eh, zgr zgrajene hiše in dejansko, ko pride do eh, velikih poplav, to postavlja do, do, do nove in dodatne težave. Torej, te eh, naravne vodne tokove je treba regulirati. Eh, Eh, na drugačen način in vse, vedno se spomnim tega problema, ko govorimo o kohezijskih sredstvih. Um, potem pa imamo seveda velike probleme za požari, ne samo v Grčiji, ampak tudi na portugalskem in v Španiji. Obstaja neka uh, anarhična eh, gradbena politika, urbana, urbanistična politika, uh, gre za komercializacijo uh, in uh, privatizacijo gozdov in pri tem eh, ne smemo pozabiti, da so požari vedno širši. Eh, tudi tukaj imamo preventivne ukrepe in tudi to se navezuje na infrastrukturo. Naj se eh, spomnimo na um, to, da je mnogo javnih služb ukinjenih e, in zaradi tega so e, škode še večje. Naprimer, Kanaderi e, v Grčiji enostavno ne morejo sploh vzleteti zaradi varčevalnih ukrepov trojke. Nimamo dovoljšnih sredstev in to le otežuje situacijo. Potem je pa še veda, seveda še vprašanje odstotka odstotka očkodnine. Pred dvema letoma smo imeli celo serijo majhnih um, požarov pri, v evropskih uh, merilih uh, na, na Kijosu in uh, na južnem delu Krete. Na Kijosu je bila uh, uničena uh, celotna uh, proizvodnja rastline, ki se predeluje le na Kijosu. Uh, In uh, glede na to, da je šlo za prenisko strož, uh, škodo v primerjavi s krediterjami, nobena pomoč ni bila zagotovljena. V enem eh, let, uh, dnevu so uh, zgorele 20 eh, tisoč dreves olk, eh, pa tudi to je bilo premalo, da bi eh, črpali sredstva iz solidarnostnega sklada. Situacija je sedaj predvsej tragična, še zlasti za olke. Na tisoče uh, oziroma na stotine družin eh, so enostavno ostalo brez predhod, prihodka in to bo verjetno trajalo še leta. Vse je povezano z stroški, z, z eh, številkami in z pragi. Hvala. Hvala. Eh, komisijo Johannesa sprašujem, če se želi odzvati. Torej, čisto na kratko, poročevalci se, se mor, še morajo oglasiti. Najlepše hvala. Sprva naj se zahvalim poročevalki v tem odboru, ki nasplošno podbira solidarnostni sklad in delo, ki ga ta opravlja. Želel pa bi pokomentirati nekaj specifičnih predlogov, ki smo jih danes slišali in ki so tudi vključeni v poročilo eh, oziroma osnutek poročila gospe Strasfera Gopt zadnja zadeva, ki smo jo slišali že večkrat, preventiva, preprečevanje. Nihče sigurno se ne strinja oziroma vsi se absolutno strinjamo s tem, da je preventiva izredno pomembna, veliko pomembnejša kot odzivanje na nesreče. In zaradi tega uh, je komisija v zadnjih letih svoje politike na področju preventive posebej okrepila, naprimer eh, mehanizem za eh, eh, civilno zaščito je bil ojačan in v kohezijskih Eh, skladih smo eh, zagotovili več kot 7 milijard evrov za preventivne ukrepe in v novem okvirnem eh, finančnem okviru bodo na voljo na tisoče milijonov evrov, ki se bodo investirali v in inteligentne preventivne ukrepe naj bi na ta način um, zmanjšali poznejše stroške za petkrat. To je prav gotovo zelo pomembno in korisno. Ampak prosim, ne povečujemo pričakovanja iz solidarnostnega sklada. Ne pretiravajmo. Solidarnostni sklad je namenjen v odzivanju na nesreče, ki so, se nas, ki so nastale kljub vsem prebetivnim ukrepom in kljub eh, vsemu, kar sicer počnemo, da bi se jim izognili. In sedaj se postavlja vprašanje, kaj lahko naredimo z omejenimi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Uh, Gotovo veste, da so zaradi novega eh, večletnega finančnega načrta eh, bila sredstva zmanjšanja za ene milijarde na približno malo čez 500 eh, milijonov evrov na leto. To je torej omejen budžet, ki je na voljo. To pa nas eh, postavlja v težek položaj. Vsak eh, predlog, da se razširi področje uporabe ali pa da se um, dovoli pomoč pri manjših nesrečah, je zelo težko. Pri tem se res obotavljamo. Komisija je poskušala biti uh, proračunsko neutralna in ne širiti uh, bodoče porabe. Eh, čeprav v določenih primerjih lahko dobimo do um, odobritev za strani sveta, ki do sedaj seveda eh, ni bil naklonjen kakršnem okolju spremembam, ki bi vodile v večjo porabo. Eh, poročilo gospe Estras vključuje določene elemente, za katere nisem popolnoma pripričan, če res služijo tistemu namenu, Eh, ki eh, ga želimo doseči z spremembo eh, pravil za solidarnostni sklad. Naprimer, spet vključevanje tako imenovanih mehkih kriterijev. Imamo določene pogoje, ki se že sedaj lahko različno tolmačijo in sedaj naj bi vključili nov korigirni faktor pri um, ekonomsko-socialnem položaju plus srema, eh, ob že obstoječem kriteriju eh, odstotka BDP-ja in temu se pravzaprav želimo z našim predlogom izogniti. Potem je tukaj eh, še predlog eh, referenčnega območja ne tri, eh, tri nacregije. Ne vem, če popolnoma razumem ta predlog. Dejansko predlagamo, da se eh, sklicujemo na BDP in na raven NAC 2. Ampak eh, manjše. Eh, regije znotraj NUC2 bi ravno tako bile popolnoma upravičene, ne glede na to, ali, so, ali mejijo ena z drugo ali ne. In uh, ali se razširejo čez več uh, ravni, uh, regij, um, območij NUC2. Torej, ali ne bi na ta način v bistvu omejili uporabo solidarnostnega sklada, če bi to tako definirali. Kar se tiče najbolj oddaljenih regij, to je raven NAC2 in to pomeni, da so vključeni. V trenutni uredbi eh, je določba, ki posebej poudarja eh, najbolj oddaljene regije, kaj ti kreti kriteriji za mobilizacijo sredstev eh, so mehki, to so socioekonomski kriteriji. Sedaj eh, predlagamo, da se postavi prak glede na BDP. Ne vem pa, kako to lahko povežemo z posebno pozornostjo najbolj oddaljenim regijam, razen eh, če za nje določimo prak, ki je nižji od splošnega, splošno določenega deleža BDP-ja. Potem pa povišanje predplačil je nekaj, o čemer lahko seveda še razpravljamo. Lahko je e, zelo koristno. E, ravno tako kot eh, podaljšanje implementacijskega obdobja z 12 na 18 mesecev. Po drugi strani pa podaljšanje eh, možnosti črpanja z 10 eh, tednov na 14 tednov bo v nasprotju s tistim, kar želimo doseči. To pa je, da želimo povečati odzivnost sklada oziroma plačati hitreje. Če bomo to sedaj um, po raztegnili na 15 eh, tednov, to pomeni, da, same, da se bo še podaljšalo obdobje, predno se sploh uloži eh, uloga. To po moje ni v skladu z osnovnim menom. Deset tednov, vemo, je zelo kratko obdobje za regije to razumemo, vendar vedno smo sprejemali dodatne informacije tudi po preteku tega roka desetih tednov. Torej, fleksibilni bomo še naprej in eh, to nam je bolj eh, všeč, kot pa da bi podaljšali eh, rok za uložitev ulog. Ko je bil ustanovljen solidarnostni sklad, je bil namen, da Eh, skrbi za države članice in države članice so referenčna točka, ne pa regije ali čezmejne regije. Torej, cel sklad je zasnovan tako, da pomaga državi članici, eh, če pride do nesreče in eh, pri odpravljanju posledic te nesreče. Sedaj, če bi prišlo do ulaganja ulog na čezmejni podlagi, potem bi to v celoti eh, podrlo to zasnovo in res ne vem, kako bi se to sploh lahko izvedlo. To bi bilo nekaj popolnoma novega, nekaj, kar eh, dejansko eh, sistem solidarnostnega sklada trenutno ne predvideva in tega Še pol minuta imate na voljo. Dobro, potem pa kar tukaj zaključil. Najlepše hvala. Eh, tudi gospod Brand, eh, Brando bi želel še nekaj dodati. Eh, imamo zelo malo časa, torej dajem vam besedo, gospod Brando, potem pa Rosa. Ja sem v svem. Najlepša hvala. Moj prvi prispevek je bil kar precej kratek, kajti gost sem v vašem odboru. Veliko ste govorili o preventivi. In v zvezi s tem sva se s poročevalko kar strinjala. Preventivni ukrepi so pri naravnih nesrečah izjemno pomembni. Zdelo pa se nama je, da bi to lahko pomenilo tudi večjo upravno breme. Kajti, če bi to bil eden izmed pogojev, potem bi deset tednov bilo res premalo za odziv eh, na posledice naravnih nesreč. Če bi morala država v tem roku izvajati še preventivne ukrepe in jih tudi upoštevati, potem bi bilo to res eh, izjemno breme. Tudi jaz bi še želel upozoriti na direktivo o poplavah. In dobro bi bilo, če bi preventivne ukrepe omenili zgolj v določenih delih eh, vašega poročila. Morda bi nekaj bilo omenjeno zgolj v eh, predlogi sprememb, nekaj pa v eh, končnem poročilu. Hvala. Najlepše hvala, ker ste bili kratki, sedaj pa rosa. Ja, najlepše hvala. Ja, res je preventiva prednost, to drži. Elizabeth je rekla, da moramo v četrtem členu eh, črtati črko F. In to je nekako v skladu s tem, kar pravijo naši prijatelji iz odbora regi. Eh, ko predstavite informacije, enostavno lahko nakratko opišete, kakšni preventivni ukrepi obstajajo in potem več razložite, ko enkrat dobite pomoč za to, da eh, upravičite. Torej, preventive nikakor ne mislimo tukaj črtati, želimo le poenostaviti eh, prošnjo za pomoč pomoč eh, v administrativnem smislu. Eh, seveda je pa poznaje treba razložiti, kakšni preventivni ukrepi so bili. Imamo en odstotek za eh, naravne nesreče ehm, in vključujemo tudi socialno-ekonomske značilnosti, zato da pokrijemo vse nesreče v vseh regijah torej tukaj se razhajamo za komisijo, ki predlaga 1,5 odstotka, mi pa 1 odstotek. Upam, da bomo prišli čim prej skupaj, kar pa zadeva NUC 3. Mi eh, predlagamo nekaj, kar je manj ali več enako, kot predlaga odbor regi. In res je, da ta zahteva po čezmejni obravnavi, ki jo postavlja odbor regij, je nekaj, kar moramo preučiti. Tukaj se bolj strinjamo z mnenjem komisije. To je sicer v nasprotju z osnovnim namenom eh, sklada. Ko pa gre za najbolj oddaljene regije in povsod se govori o njihovi posebni obravnavi, pa vendarle moramo opredeliti, o kakšni vrsti posebni obravnavi eh, Eh, govorimo. Ne vem, če bo za najbolj oddaljene regije ravno tako veljal en odstotek. Za komisijo se moramo dogovoriti, kako naj to rešimo. 18-mesečni eh, eh, rok za uložitev zahteve po pomoči. In potem njegovo podaljšanje z 10 na eh, 15 tednov. Ne vem, če je to sploh možno, da se izvedejo tehnične študije, ki so potrebne za oceno stroškov in tako dalje. Ena je, da se ta začetna pomoč potem pa ostaja na voljo le še pet tednov, eh, da se upravi vsa eh, administrativno delo. Namen ni eh, od vložiti dajanje pomoči. Ravno obratno, 6. Eh, januar je rok za vložitev amandmajev, imeli bomo javno predstavitev, pregledali bomo besedilo, potem bomo pa imeli trialog za komisijo in svetom. Eh, če bo šlo vse, kot je treba, potem bomo eh, na plenarki to imeli marca. Ja, Marit, res še eno minuto. Merci, Hvala, gospod predsednica tudi sama bi rada čestitala Rosi in podprla njene predloge sprememb. Solidarnost je temeljno načelo Evropske unije. Gospod eh, Branda je govoril o učinkovitosti in mislim, da vsi razmišljamo o tem. Ne gre za to, da smo dobrodelni, ampak za to, da smo solidarni. Nekaj besed v zvezi z definicijo naravnih nesreč, mislim, da se ne smemo preveč uh, odmikati v te razprave, sredstva so omejena. Tehnična pomoč glede upravičenosti do skladov, eh, prav, eh, lahko bi še kaj povedali o podnebnih spremembah, to je precej tvegano. Težko videti, če neka nesreča nastane zaradi podnebnih sprememb ali ne vsi vemo, kako dolgo traja, eh, da strokovnjaki ocenijo eh, stroške oziroma stroške posledic nesreč. Govorili smo o učinkovitosti, govorili smo o tem, kateri nesreče so upravičene do eh, pomoči. Splošni proračun je zmanjšan, to je res, ampak zelo mi je žal, da imamo manj sredstev v ta namen. Solidarnost je namreč bistvenega. Nekatera sredstva niso bila uporabljena. Zakaj? Zato, ker so bili kriteriji tako strogi, da je bilo težko dostopati do eh, sklada. Pred nekaj meseci eh, je prišlo do velike nesreče v, eh, na jugo zahodu Francije in eh, mi smo uporabili ta sklad, zato se zahvaljujem. Časovni rok za vložitev predloga sprememb je 7, 7. Eh, januar opovdne, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, poročilo Sarvisar Tomas. Gre za 7. in 8. poročilo Evropske komisije o napredku na področju kohezijske politike. Izvolite. Ja. Najlepša hvala, gospod predsednica. Na tega, ki poskušala bom na kratko opisati, zakaj gre. Mislim, da želite vsi čimprej oditi in se poveseliti praznikov. To poročilo se torej nanaša na sedmo in osmo poročilo o napredku na področju kohezijske politike Evropske unije, ter pa na izvajanja programa v obdobju 2007-2013. Kolegi so pripravili predloge sprememb. Sama sem oblikovala eh, prvi osnutek in potem še naprej delala na teh vprašanjih. Skoraj polovico predlogov sprememb sem pripravila sama, želela sem namreč izpiliti to, to besedilo. O tem sem že govorila v eh, uvodu, ko smo govorili o uh, sami, samem osnotku. In eh, Jens Nilsen je imel nekaj uh, predlogov sprememb, uh, gospod Deutsch prav tako, gospod Vlasak, ampak ne želim se spuščati v podrobnosti teh predlogov sprememb, vse imate namreč v pisni obliki. Prebrala sem jih, analizirala sem jih in že danes bi se vam rada zahvalila, seveda, in vam povedala, da bom eh, poskušala vse te predloge spremembo upoštevati. Načeloma nisem proti tem predlogom sprememb, lahko jih podprem, ampak želim, da poročilo še naprej ostane zelo konkretno, zelo pragmatično. Zaradi tega bom Eh, na začetku januarja pripravila kompromisne predloge, v katerih bomo zbrali različne predloge sprememb in eh, prišli do poročila, ki ga lahko vsi podpremo. Hvala. Gospoda Dojča ni tukaj v imenu LS. LS eh, Jens izvoli v imenu socialistov. Tak sem rekel, jaz hore lakten. Najlepša hvala. pripravil sem kar precej predlogov sprememb. Zdi se mi, da to poročilo predstavlja temo, ki jo včasih obravnavamo tako na hitro. Vseeno pa je to zelo, zelo pomembna tema. Sedaj imamo možnost, da opišemo to, kar smo naredili in to, kar bomo naredili v naslednjem obdobju do leta 2020. Okrepiti moramo naše trenutno delo in to smo že večkrat povdarili v okviru sej našega odbora. Seveda ne bom uh, opisal vseh elementov, ki so zanimivi, bi se pa dotaknil ene od točk, ki se mi zdi zelo pomembna. Mislim, da je veliko potencijala v uh, socialnem eh, gospodarstvu, ki ga moramo izkoristiti v socialni eh, kohezijski politiki. Tudi drugi so pripravili druge predloge sprememb. Upam, da boste vse te zadeve upoštevali vsaj v določeni meri. Najlepša hvala, gospod Vlasak. Budu velmi stručni, ja, podjekuj. Najlepša hvala. Zelo kratek bom. Zahvaljujem se za sodelovanje. Sporočevalko se povsem strinjam. Če želimo stvari bolj pozitivno ali negativno oceniti, potrebujemo bolj jasne statistične podatke. Priprava poročila in poročilo samo je lahko tudi zavezojoče in lahko pomeni tudi posledično veliko dela za tiste, ki morajo izpolnevati eh, vprašalnike. Tako da bi lahko tudi tu bili precej kratki. Hvala. You, uh... Hvala. Naslednji je François Alfonzi. Hvala, gospa predsednica. Nakratko. To poročilo je pomembno zato, ker izpostavlja vse napake kohezijske politike, pomankanje nekaterih sredstev, neučinkovitost ukrepov in o tem smo že govorili. Naša skupina eh, ima nekatere pomisleke. Ne vemo, zakaj se sklicujemo na vertikalno metodo. Kot veste, si vedno prizadevamo za horizontalno metodo. Želimo, da sodeluje vse regije in da upoštevamo točno to. Vedno lahko imamo izjeme. Ampak, ko govorimo o pravilih, je eh, treba upoštevati, da potrebujemo čim manj eh, izjem. To je to z strani naše skupine. Najlepša hvala. V imenu komisije John. Hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil poročevalki in drugim članom in članicam odbora za predloge sprememb. Strateško poročilo je poročilo o napredku, nekakšen pregled trenutne situacije eh, izvajanja programu kohezijske politike v višini 347 milijard evrov. Gre za raziskave, trg dela in socialno vključevanje. Po mojem mnenju poročilo zelo objektivno obravnava ključne elemente strateškega poročila, pa tudi 7. Eh, in 8. poročila o napredku. Ko smo govorili o začetnem osnutku poročila, smo govorili tudi o tem, da 7. in 8. poročilo obravnavata Eh, podatke Eurostata, regionalne podatke. Govorimo o socioekonomskih trendov, eh, trendih in res je, da je treba to področje še izboljšati. K temu je seveda komisija zavezana. Odbor skrbi in to je res socioekonomska kriza v 7. in 8. poročilu vidimo, da je kriza različno vplivala na različne države članice, na različne lokalne in regionalne skupnosti. Prav imate, ko obravnavate eh, prihodnost in osmerjenost v bodoči kohezijski politiki. Podarjate v določeni meri infrastrukturo, eh, v določeni meri pa tudi inovacije, podjetja, raziskave. Pozdravljamo tudi usmerjenost v pametno specializacijo potrebujemo pametne regionalne inovacijske strategije. Pomembno je tudi, da podarimo pomen partnerstva, sodelovanja z regionalnimi in lokalnimi oblastmi pri oblikovanju programov, kot so dejali kolegi in kolegice. Imeli bomo tudi kodeks ravnanja o partnerstvu, ki ga prej nismo imeli, tako da delamo v smeri, ki si je želite tudi vi. Mislim, da je prav tudi, da povemo, da so lahko podatki o spremljanju boljši, sedaj so že boljši, obstajajo neke, nekatere pomankljivosti, ampak z vsakim pregledom eh, jih izboljšujemo. Zadnje podatki kažejo, da v bistvu nastaja 600 tisoč delovnih mest, eh, večinoma s pomočjo eh, RDF. Še naprej bomo delali na tem želimo si preglednosti. Vemo, da to veča breme, ampak vseeno preglednost je nujna, drugače ne bomo uspeli zagotoviti uh, učinkovite rabe. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa poročevalka. Bi se radi odzvali, izvolite. Ja, najte, eh, ko minimo. Najlepša hvala. Tudi samo menim, da so bili vsi komentarji zelo pozitivni, zelo dobrodošli. Komisija je zelo dobro povzela vsebino vseh predlogov sprejem, zato nočem ponavljati teh zadev še enkrat. Kot so dejali kolegi in kolegice, bom pripravila eh, kompromise in to čim prej. Mislim, da nekih spornih točk in razlik ni. Hvala. Najlepša hvala. Poročilo bi radi sprejeli 22. Pripraviti je treba ustrezne predloge sprem, upam, da bomo lahko glasovali o tem 22. In s tem prihajamo na sestane koordinatorjev. Zaenkrat smo končali z redno sejo, srečali se bomo ponovno. Eh, popovdan, ko bomo obravnavali nekaj zelo pomembnih tem, tako da vse vabim, da se nam pridružite. Koordinatorji, prosim, ostanite, zato da bomo lahko začeli sestanek koordinatorjev.